Najprej. Iz skupine FD sem dobil prošnjo glede tega, da bi nadomestili gospoda Natrasa z gospodom Belderjem. Nihče ne nasprotuje. Sedaj pa bi vas rad obvestil, da ni bilo nobene prošnje, da bi glasovali o popravku.